da bodo predlagani takšni cilji, ki bodo omogočili, da bomo v tej gospodarski krizi izkoristili naše vire, kar se da učinkovito. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica, gospe in gospodje. Ta razprava je sedaj zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu. Izjava podpredsednice komisije, visoka predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko gre za razmere v slonokoščeni obali. Gospa podpredsednica, imate besedo. Hvala. Predsedojoča, spoštovani poslanci, razmere v slonokoščeni obali so zelo kočljive. Ogrožena so življenja državljanov slonokoščene obale, pa tudi masikaterega državljana Evropske unije, ki tam dela in živi. Eh, pomembna je ne samo vloga slonogočene obale v Afriki, ampak tudi pomembno delo mednarodne skup, skupnosti v tej državi, zato da bi okrepili stabilnost in da bi okrepili mm, upravljanje krize. Eh, že nekaj časa smo čakali na volitev predsednik, na volitev predsednika in ne na zadnje smo z pomočjo mednarodne skupnosti Združenih narodov in zlasti, moram povedati, Evropske unije, in pa predsednika Burkine Faso smo omogočili, da so se te volitve končno zgodile. Vsi kandidati so se vnaprej dogovorili in strinjali glede temeljnih pravil uh, volitev, zlasti vlogo, predsednik, uh, vlogo posebnega predstavnika Čoja, da bomo poskrbeli za nadzorovanje volitev. Uh, Evropska unija je tudi poslala misijo za opazovanje volitev, vodil ga je poslanec Preda, prepričana sem, da bo tudi spregovoril o tem. Uh, Eh, ugotovljeno je bilo, da so volitve potekale v demokratičnem duhu in zahvaljujem se gospodu Bredi in njegovemu moštvu za pogum in pa za delo, ki je bilo izvedeno v zelo težkih okoliščinah. Mm, neodvisna volilna komisija je razglasila rezultate in posebni predstavnik eh, ZN jih je uh, Eh, potrdil in mi smo bili izmed prvimi, ki smo čestitali predsedniku Kvatari oziroma kandidatu Kvatari k njegovi izvolitvi. Mednarodna skupnost ga je prav tako prepoznala kot zmagovalca volitev, tudi Afriška unija. Se pravi, eh, naša odločitev je enoznačna. Gospod Kvetara je predsednik, izvoljeni predsednik eh, slonokoščene obale. In pozivamo vse politične sile v slonokočenju Bali, da naj spoštujejo rezultate volitev, naj pokažejo odgovornost in naj se vzdržijo nasilja. Vsa prizadevanja bi morala biti sedaj usmerjena v dosego miroljubnega prenosa moči. Eh, resolucija Združenih narodov predvideva tudi kriterije za ta miroljubni prihod. Afriška, afriški organi so že uh, upeljali nekaj sankcij proti solnokočenji obali, tudi Evropska unija želi prezeti odgovornost v zvezi z uh, usmerjenimi ukrepi in jasno smo tako povedali na svetu zunanih ministrov ta teden. Seveda smo pripravljeni tudi prevzeti ukrepe za to, da bi podprli zakonito izvoljene oblasti nadzorujemo razmere v slonokočeni obali, eh, spremljajo jih tudi Afričani, so eh, sosede slonokočene obale, ki so prav tako v težkih razmerah. Rezultata, rezultati trenutne ustavne krize bo poslal pomemben signal vsem državam v Afriki, tako tistim, ki so za demokracijo in tistim, ki so proti. Odziv Evropske unije je tukaj ključnega pomena. E, mi smo pomemben igralec v mednarodni skupnosti. Na ta način lahko povečamo našo verodostojnost, lahko izboljšamo demokracijo, če bodo naši ukrepi prispevali k miroljubnemu prenosu moči Eh, v skladu z voljo, ki so jo izrazili prebivalstvo Slovenokošene unije v svobodnih eh, volitvah. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin, v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Preda, za dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča in gospa visoka predstavnica. Sam sem bil za opazovalno misijo Evropske unije v Sonokoščeni obali, spremljali smo volitve. Iz 26 držav so prihajali opazovalci, več kot 100 oseb, 120 opazovalcev je delovalo na terenu, opravili so res osupljivo hvale vredno delo. Najprej so seveda ugotovili, kakšno je mnenje prebivalcev Slonokoščine obale. Rekli so, utrujeni smo, to se je vedno znova ponavljalo. Namreč na volitve so gledali kot na nek konec politične krize. Vsi so želeli, da bi se vse skupaj z volitvami tudi končalo. Gospod Gbagbo, takratni predsednik, je poskrbel za to, da je preprečil konec krize. Vse v svoji moči je storil za to, da bi ta cilj dosegel. Poleg tega je ustavno sodišče enostavno razveljavilo volilne rezultate, ki so bili naklonjeni nasprotniku takratnega predsednika. Situacija je res zelo zapletena, že takrat je bilo ravnotežje zelo krhko, sedaj pa smo na začetku resnega nasprotovanja. Res se mi zdi, da se bo težko izogniti konfliktu. Dovolj je, če si pogledamo, kaj se je dogajalo v samih volilnih enotah, na voliščih, v drugem krogu bo to še toliko težje. Na koncu pa ne moram, da ne bi povedal tudi to, da res cenim odločnost visoke predstavnice. Vesel sem, da se je odločno zauzela za to, da se ta zadeva razreši. Bi pa imel eno vprašanje za njo. Svet je rekel, da bo sprejel restriktivne ukrepe v kratkem času. Zanima me, kdaj boste sprejeli te ukrepe. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za tri minute v imenu socialistov, gospa Veronika Kajser. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi čestitela kolegi Predi in njegovi ekipi za res krasno upravljeno delo. Hvala lepa tudi Kathy Ashton, visoki predstavnici, zato ker je pokazala odločnost Hvala, da ste se z mednarodno skupnostjo zauzeli za spremljanje teh volitev. Za vse nas, ki nam je resnično pri srcu to, da se opravljajo volilne misije, ki spodbujajo nastanek demokracije, je zelo zadovoljivo, da je tako hitro prišlo do nadaljnih ukrepov. Hvala lepa, da ste storili vse za to, da bi preprečili potrditev nezakonitih rezultatov. Je pa res, da bi se to vrstne situacije lahko ponovile v drugačnem kontekstu, če se bo seveda vzpostavilo takšno okolje. Veliko jih je reklo, da nimamo nobenega evropskega kandidata. Celotna mednarodna skupnost se je zganila, kar je res osupljivo. Afriška unija, tudi gospodarska unija Zahodne Afrike, Združeni narodi, Evropska unija, vsi so se enoglasno oglasili. Glede vprašanja gospoda Otaraja, naj povem, da me stvari nekoliko skrbijo. Zato, ker sama ne vidim možnosti za mirno razrešitev teh vprašanj glede na trenutno situacijo. Tudi v okviru AKP smo se o tem pogovarjali, tudi na zadnjem sestanku AKP-ja v Kinshasi, na kateri smo bili prisotni na teh sestankih. Pomembno je, kaj se bo v prihodnje dogajalo s spoštovanjem demokracije in ustavnega reda. Evropski in afriški predstavnik sta zapisala skupen dokument, ogromno pravnih stvari, tri strani tega dokumenta pa so namenjene temu, kako bo porazdeljena moč. Kajti posamezne stranke si želijo nezakonito prisvojiti oblast. Morda bi se res morali sredotočiti na te tri strani, ki opredeljujejo porazdelitev moči. Najprej treba seveda ugotoviti, kdo je zmagal na teh volitev. Potem pa se treba pogovoriti o tem, kako bo porazdeljena oblast, kako bodo porazdeljene pristojnosti. Ta dokument, ki sem ga omenila, je res zelo informativen in jasno kaže tudi na politično kulturo v Afriki. Dejstvo je, da je treba še naprej nadaljevati s pogajanji. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Desarnes. Hvala lepa. Zagovorniki Vataraja so zelo hitro napadli sedež radio televizijske postaje. Obstaja ogromno tveganje, da bo prišlo do konfliktov. Mi smo danes odgovorni za to, da pozovemo k dialogu, k vzpostavitvi miru. Tudi glavni politični akterji v Sonokoščeni obali morajo storiti vse za to, da ne bi prišlo do novega uh, razpihovanja konfliktov, kajti konflikti v tej državi trajajo že več let. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo, že od samega začetka je mednarodna skupnost, tudi Afriška unija in Evropska unija, govorila z enim samim glasom. Vsi so se mobilizirali za to, da bi spoštovali rezultate volitev. S tem pritiskom moramo seveda nadaljevati. Predvidene sankcije pa se tudi morajo izvajati. Gbagbo mora priznati svoj poraz, Watara pa mora seveda delati na tem, da bo ponovno dosežena sprava med prebivalci. Mi pa nikakor ne smemo popustiti s svojimi prizadevanji, dokler ne bo situacija stabilna. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi visoke predstavnici že vnaprej, ker bo posredovala ta sporočila naprej. Hvala lepa, gospa de Sarnes. Gospa Durand je naslednja za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tako kot predhodni govorniki, Tudi sama vem, kako resna je današnja situacija. Politična kriza je zelo huda, obstaja tudi veliko tveganja, da bo prišlo do konfliktov v prihodnih urah. Zato se mi zdi res zelo dobro, da je celotna mednarodna skupnost zauzela enotno stališče. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da se uveljavi demokracija. S tem bomo pomagali prebivalcem slonokoščene obale in istočasno poslali tudi sporočilo, da so spremembe v Afriki možne. Prebivalci slonokoščene obale si želijo miru in stabilnosti. V prihodnjih dneh in mesecih bi lahko prišlo do resnih nasprotovanj, do resnih volitev. To pa bi lahko vplivalo tudi na sosednje države slonokoščene obale. Kar pomeni, da bi lahko dogodki v slonokoščeni obali vplivali tudi na prihodnje volitve v drugih državah. Trenutni predsednik v Sonokoščini obali bi moral pomagati novo izvoljenemu predsedniku. V Kongu bo do leta 2011 prav tako potekale volitve, zato bi morali omogočiti ustrezen demokratični prehod z ene vlade na drugo vlado. Pri tem lahko mednarodna skupnost pomaga, opozicija mora tudi imeti svojo priložnost. Seveda ne želimo predicirati volitev v Kongu, ampak na noben način ni primerno, da se državljane jemlje za talce. Zato se mi zdi, da bi morali, kot ste sami rekli, še naprej zadevo spremljati in pritiskati v prihodnih tednih, zato da se ohrani mir. Hvala lepa. Gospod Oaro za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, pravzaprav nas ta resna kriza vse zadeva, resna kriza v Sonakoščeni obali. Odločitev ustavnega sodišča v slonokoščenju Bali je bila, da se postavi pod vprašaj rezultate, uradno razglašene rezultate volitev. In tu je celotna mednarodna skupnost enoglasno obsodila. Evropska unija, Združeni narodi, Afriška unija, parlamentarna skupščina EU-AKP, ECOVAS in tudi Evropski parlament vsak hip vsi zahtevamo, da se spoštuje uradna razglasitev volitev in da se umesti nov predsednik, ki je bil izvoljen. Tudi neodvisna volilna komisija je potrdila te volilne rezultate in med ta volilna komisija je bila potrjena tudi strani Združenih narodov. Vsi v Evropskem parlamentu so v skupni izjavi že poudarili skupne nujne točke. Predvsem to, da bi morali preprečiti kakršen koli vzpon nasilja v tej državi, kajti to vrstno nasilje bi lahko privedlo tudi do državljanske vojne. Za slovno koščino obalo pa bi bila to socialna, gospodarska in človeška katastrofa. Temu pa se moramo izogniti za vsako ceno, seveda. Hvala. Hvala lepa gospodu Hoaroju. Sedaj nadaljujemo z gospodom Jakolinom za dve minuti. Gospa predsedujoča, gospa Ashton. Demokracija je nekaj, o čemer se ne moremo pogajati. Prav tako se ne moremo pogajati o rezultatih, ki so bili doseženi na suverenih volitvah. Ne moremo pod vprašaj postavljati rezultatov volitev, na katerih so sodelovali vsi državljani. Tudi mednarodni opazovalci so povedali, da bi s tem škodili volilnemu procesu, ki bi se moral že zdavne zaključiti. Prebivalci so jasno povedali, kaj si želijo. Enoglasno so izbrali. Še vedno pa ni prišlo do zamenjave starega, še vedno vladojočega predsednika Gbagaboja z novim predsednikom Otarem. To je nespremljivo za Evropski parlament, prav tako je to nespremljivo za vse tiste, ki verjamejo v pravico. Politična instrumentalizacija sveta je pokazala, da v slonokoščini obali še vedno vladajo stare sile. To pa vodi v nered in nemir, ki ga bo težko obladovati. Evropska ljudska stranka ne more sprejeti tega, da bi kdorkoli postavljal pod vprašaj volivne rezultate, da bi te temačne sile kakorkoli izpodkopale dosežen rezultat. Državljani so bili soglasni. Mislim, da bi morali zagotoviti vse za to, da bi oseba, ki so jo državljani izbrali za svojega predsednika, imela možnost voditi državo. To so povedali tudi Združeni narodi. Upam, da se bo ta kriza čim hitreje zaključila. Upam, da bo tudi Lady Ashton posredovala, tako da bo tudi Evropska unija, ki ima vzpostavljene odnose z Afriko, preko službe za zunanje delovanje povedala svoje mnenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakolino. Sedaj pa gospod Arif. Kolege. Kolegice in kolegi. Volitve v slonokoščeni obali so zaključene. Mednarodna skupnost je dopustila, da je režim Gbagba leto za letom prelagal te volitve to je nekatere izmed nas opomnilo še enkrat na težave, ki so nam znane. Vendar še vedno globoko v sebi upamo, da bo v tej državi, ki je preveč trpela zaradi konfrontacij, prevladal demokratičen duh. Mednarodna skupnost, še zlasti Evropska unija s pomočjo Keti Ashton in s pomočjo kolega Preda, je jasno povedala, da morajo volitve potekati na pregleden način brez nasilja. Volilne, predvolilne kampanje so potekale v miru. Želeli smo, da bi vse stranke sprejele volilni rezultat, nažalost pa je demokratičen volilni rezultat nesprejemljiv za trenutno vladajočega predsednika. Gbagbo je storil vse za to, da bi preprečil veljavitev tega rezultata. Ne spoštuje velike večine državljanov, še vedno se oklepa oblasti in še vedno v svoji državi vlada za vojaško silo, čeprav je v Evropi vedno trdil, da se zauzema za drugačno politično vodstvo. Poleg tega bi kot prvi podpredsednik parlamentarne skupščine EU AKP rad povdaril, da je naša parlamentarna skupščina 3. decembra v Kešasi sprejela izjavo, v kateri je osrob sodila Odločitev ustavnega sveta so na koščeni obali, v kateri so bili zavrnjeni rezultati volitev. Režim Gbagboja ne podpirajo niti državljani v Sonokoščini v Bali, niti mednarodna skupnost, niti sosednje države. Zato bi morali priznati zmago demokratično izvoljenega predsednika. Ta predsednik bi tudi moral dobiti možnost, da čim hitreje nastopi funkcijo, ki, na katero so ga umestili voljivci. Mislim, da bi Evropska unija morala odigrati svojo vlogo, se pri tem poslužiti instrumentov, ki jih ima na voljo. Gospoda Gbagboja bi morali prisiliti, da prepusti oblast izvoljenemu predsedniku in da stori vse, da prepreči kaos v tej državi. Hvala lepa, gospod Görens. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod Gbagbo ima velik ego. Če tega ega ne bi bilo, bi se na koščeno obala lahko služila kot velik navdih za vse tiste države v razvoju, ki težijo k demokraciji. Državljani v Slonokoščini obali so pokazali politično zrelost. Mednarodna skupnost na čelu z Združenimi narodi je jasno obsodila dejanja poraženca na teh volitvah. Gospod Gbagbo mora oditi z oblasti. Le na tak način bo hranil še tisti kanček dostojanstva, ki mu je ostal. Evropska unija bi morala odigrati na ustrezen način, predvsem s pomočjo sankcij. Sankcije ne smejo iti na račun državljanov, ki so res delovali zglednjo, temveč bi morali iti na račun Gbagboja. Gospa Ashton, kakšne ukrepe boste sprejeli, če bi se situacija poslabšala, če bi se poslužili sile, kaj boste storili za to, da bi pomagali državljanom, ali se vam zdi, da bi Zahodnoafriška unija in Afriška unija kot taka lahko storili kaj več. Hvala lepa, gospod Gerens. Sedaj pa gospod Rinaldi za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospa visoka predstavnica. Situacija v Sonokoščeni obali je preizkus. To je preizkus, na katerem moramo biti uspešni. Predvsem mi kot Evropska unija. Ne obstaja namreč noben razlog, zakaj bi priznali ukradeno zmago. Vendar se mi zdi, da bi morali začeti pritiskati na tiste, ki nosijo odgovornost v sonokoščenju obali. Ti so odgovorni za nastalo goljufijo. Niti en evropski evro ne sme končati ali preiti roke nezakonite vlade, ki ne spoštuje demokratičnih načel. Tega se mora Sonakoščena obala zavedati. Sonakoščena obala je preizkus tudi za Afriško unijo. Afriška unija se tega vprašanja lotila zelo odločno in enovito, kar je bilo pred 10-15 leti nekaj nepredstavljivega. Zato bi Afriška unija morala storiti vse za to, da se odpravijo stari stereotipi v zvezi s tem, da demokracija in Črna Afrika nista možni in da ste nekompatibilni. Mislim, da če ne bomo uspešni na tem preizkusu, bo najbolj trpelo prebivalstvo. Uatara je zmagal na teh volitvah, Amaduku Ruma, slavni pisatelj, je leta 1989 objavil knjigo s pomembnim naslovom in sicer čakamo na glas divjih živalih. V tej knjigi govorijo prav o tej zgodbi, o demokratični perspektivi, ki jo ima Svono Koščino. Hvala, hvala. Rinaldi. Hvala lepa, gospod Rinaldi. Sedaj pa postopek HDI, gospa Basesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Volitve v Svono Koščini obali so privedle do situacije brez primere. Dva predsednika sta razglasila zmago na teh volitvah, vsak je imenoval svojega podpredsednika. Gospod Watara je zmagal na teh volitvah, zato bi morale politične sile spoštovati voljo, ki je bila izražena strani voljivcev na volitvah 28. novembra. Volilna komisija, Združeni narodi, številne države z mednarodne skupnosti so priznale gospoda Vataraja kot zakonitega zmagovalca teh volitev. Prišlo pa je tudi do ustrahovanja opazovalcev iz Evropske unije. Opazovalno misijo smo prav zaradi tega morali na hitro zaključiti. Politična nestabilnost ima že sedaj precejšnje posledice. Evropska unija je tudi prekinila izvajanje vseh dejavnosti v Sonokoščeni obali. Obstaja tudi tveganje, da bo ponovno prišlo do nasilja, tako kot leta 2002. Sonokoščena obala lahko sedaj izbere pod demokracije ali pa pod izolacije. Hvala. Hvala lepa, gospa Basesku. Želi še kdo besedo? Zdi se, da ne. Potem dajemo besedo podpredsednici, gospe Ešten, izvolite. Uh, you, Najlepša hvala gospa predsedujoča, zelo kratka bom, zato ker je že bilo povedano vse tisto, kar naj bi povedali. Gospod Preda, še enkrat najlepša hvala tako vam kot vašim sodelavcem za izražen pogum, hvala za opravljeno delo na teh volitvah. Res vam čestitam za to, kar ste storili. Dve kratki pripombi bi rada izpostavila. Seveda sem bila v stiku z Banki Munom, govorila sva na samem začetku nastanka krize, pogovorila sva se in se strinjala, da je situacija katastrofalna, da moramo sodelovati. Poleg tega sem poskrbela tudi za to, da so predstavniki Evropske unije na terenu dobro zavarovani, imamo tudi rezervne načrte, če bi prišlo do kakršnekoli ogroženosti njihovarnosti. Naj odgovorim na specifično vprašanje, ki je bilo spostavljeno v zvezi s sankcijami. Mislim, da bo se znam pripravljen v nekaj dnevih. Želimo se sankcij lotiti čim hitreje in tudi pritisniti, kolikor le molimo. moramo. Res obstaja nevarnost, da bo prišlo do nasilja. Obstaja veliko dvoumje glede tega, kaj se trenutno dogaja, zato moramo biti zelo odločni, zelo jasni. Čim bolj moramo sodelovati z mednarodno skupnostjo, zato da se ohrani ta pritisk, kolikor se le da. Storiti je treba vse za to, da dosežemo zadovoljivo rešitev. Res sem zelo hvaležna, da je parlament tako odločno podporil delo, ki ga upravljamo. E. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Prejeli smo šest predlogov za resolucijo. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.